Um, Kolegi in kolegice, nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu in to je umestno poročilo gospe Makovej na temo Evropskega javnega toživstva. Besedo bom za štiri minute predala gospe Makovej. Izvolite.